umorjenih vojakov, ki so žrtvovali svoje življenja v službi svoje skupnosti, pa tudi drugim žrtvam. To je bil prvi umor vojakov v Severnemirskem v 12 letih in to predstavlja napad na demokratične institucije Severne Irske in na osnovo svobodne in demokratične družbe tega ljudstva. Pred kratkim sem bil na Severnem Irskem in sam sem videl, kako bogate sadove obrodi mirovni proces, v katerem člani obeh skupnosti sodelujejo in gradijo boljše življenje za prihodne generacije in pozabljajo na zlo preteklosti. Morilci, ki so izvedli ta napad, želijo spodkopati demokracijo in normalno življenje iz ulic na Severnem Irskem. Nimajo, ne uživajo nekakšne podpore in njihove ukrepe in dejanja zavrača velika večina ljudi. Popolno solidarnost izražamo z tistimi ljudmi in tudi z varnostnimi silami v njihovih prizadevanjih, da poiščejo te morilce. V Evropskem parlamentu smo že večkrat povedali, da zavračamo teroristično nasilje v vseh okoliščinah. Ti morilci ne bodo uspeli, da bi uničili mirovni proces na Severnem Irskem. Ta mirovni proces je Evropski parlament vedno močno podpiral tako moralno kot tudi materialno. Severni Irci so si izbrali drugačno prihodnost, prihodnost miru in vzajemnega spoštovanja za spoštovanje drug, drugega. Podpiramo jih pri tej izbiri miru, demokracije in pravne države in stojimo z njimi v solidarnosti v tem času. Spoštovani kolegi, prosim vas, da se mi pridružite in sto unostanete za minuto molka v spomin vojakom. Vielen Dank. James Nicholson. James Nicholson. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. V soboto zvečer smo bili na Severnem Irskem vsi zelo šokirani. Dva mlada vojaka sta bila umorjena. Gospod predsednik, to je največja nočna mora Severne Irske. Upam, gospod predsednik, in skoraj 20 let sem že član tega parlamenta, da nikoli več ne bom stal tukaj in izražal sočutje za družine, družine ljudi, ki so izgubili življenje na Severnemirskem. Zelo mi je žal, da moram to spet storiti. Ti mladi so storili to, kar počne mnogo mladih. Naročili so si pico in tri ure kasneje naj bi bili na letalu in leteli v Afganistan. Žal jim to ni uspelo izražamo sožalje, kajti izgubili so življenje na vrhuncu svojega življenja. Gospod predsednik, sedaj ni čas, da rečemo karkoli, razen tega, da izražimo so, sožalje za družine. Vendar sedaj je čas, da družine dobijo podporo. Tisti, ki so izvedli to dejanje, verjetno ne bodo poslušali mojih besed. Vendar vseeno moram to povedati. Ne smejemo speti ne smejo zmagati. Kajti demokratični proces na Severnem Irskem je spregovoril in to mora prevladati. Gospod predsednik, zaradi tega imamo na Severnem Irskem drugačno življenje, boljše življenje, imamo tudi izkušnje s tem boljšim življenjem in želim si, da bi še naprej živeli v tem boljšem življenju in izražam sožalje družinam. Hvala. Thank you. Hvala lepa, James Nicholson. Zvaj, Še dva govornika želita besedo od irskih, severnoirskih poslancev. Lion Allward ali Aylward, pravi gospod predsednik. Zruč. Hvala, gospod predsednik. Tudi sam obsojam umore dveh britanskih vojakov in poškodovanje štirih ostalih. Odpadniška skupina je prevzela odgovorna za ta napad in to je prvi smrtonosni napad v 12 letih. Tisti, ki so to storili, ta teroristična dejanja, morajo priti pred sodišče. Njihovi napadi niso deležni politične podpore na Irskem. Mirovni sporozum iz leta 1999 jasno določa razvoj gospodarstva in politike na Severnem Irskem. Pri tem podpiramo demokracijo, prav, pravno državo, človekove pravice ter mir in spravo. Ne smemo dovoliti posameznikom, da uničijo mir, za katerega smo si tako dolgo prižadevali na Severnem Irskem. Hvala lepa. Hvala lepa, Lion Aylward. Tako Sedaj pa še Jim Alistair, prosim. You, hvala lepa, gospod predsednik, in hvala za vaše besede v imenu britanskih vojakov, ki so v soboto zvečer izgubili življenje. In prav je, da sedaj pomislimo na tiste, ki želujejo na Severnem Irskem. Povedati želim naslednje. Tisti, ki so umorili ta dva vojaka, želijo doseči politične namene z nasiljem. Želim si, da bi lahko rekel, da jim ne bo uspelo, vendar na žalost se zdi, da se na severnemirskem nasilje izplača celo toliko, da so trenutno trije obsojeni teroristi Ire, vladni ministri in naš skupni premijer McGuinness je nekdo, ki je sam umoril vsaj 12 vojakov. Sam ni nič boljši ali drugačen od tistih, ki so stali nad umirajočimi vojaki in v njih izstrelili še več nabojev. Ta Maginez, njega je gospod Robinson nekoč opisal kot mesarja, on ima najvišjo pisarno v moji državi. To se dogaja, gospod predsednik če sodelujemo s teroristi. Teroristi, ki se vračajo na naše ulice, upam, da nikoli ne bodo uspeli in da bomo popravili krivice iz preteklosti. Hvala. So, liebe kolegi. Tako, spoštovane kolegice in kolegi, sedaj ne moremo voditi razprave na to temo. Ne moremo dati besede vsakemu irskemu poslancu. Govorim sem v imenu vseh. To bi naj zadoščalo. Se strinjate, da smo umorjene počastili na dostojanstven način. Hvala lepa. Še kratko izjavo o dnevu žena včeraj. V tej priložnosti bi rad danes prav prisrčno pozdravil vse kolegice v Evropskem parlamentu in se jim izredno zahvalil za njihova prizadevanja tukaj. Rad bi povedal, da moramo storiti vse, da bi enakost spolov zagotovili na evropski ravni in tudi po vsem svetu. Pred sto leti je v New Yorku